morning, uh, dear colleagues, dear invited. Kolegi in kolegice, dragi gostje, pa začnimo z današnjo sejo. Najprej moramo sprejeti dnevni red. Če ni nobenih komentarjev, bo osnotek dnevnega reda sprejet. Na to je jezikovni režim. Tolmačenje v danščino, latviščino, hrvaščino in angelščino tekom današnjega sestanka nažalost ne bo na voljo. Sprejeti moramo tudi priporočila koordinatorjev. Imenovanje poročevalcev. Gospa Anderson iz skupine GUE je bila imenovana kot poročevalka za protokol za boj proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki. Gre za tisti del, ki se nanaša na naslov 5 tretjega dela pogodbe o delovanju Evropske unije. Na to imenovanje pripravljavcev mnen, gospa Bjork, je bila imenovana kot poročevalka za mnenje o poročilu o izvajanju direktive 2001 skozi 36 z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju in boju proti trgovini z ljudmi in zaščiti žrtev z vidika spola. Gospa Stevens iz skupine EKR pa je bila imenovana kot poročevalka za mnenje o izvajanju direktive sveta o um, enaki obravnavi na področju zaposlovanja. In gospa Valero je bila imenovana kot poročevalka za mnenje, k poročilu o boju proti trgovini z ljudmi na področju zunanjih odnosov Evropske unije. Danes ob 10.30 bomo imeli glasovanje, tako da prosim vse asistente in poslance, da poskrbijo, da bodo imeli pripravljene svoje glasovalne kartice. Sedaj pa prva vsebinska točka na današnjem dnevnem redu. Razmere v sredozemlju in potreba po celostnem pristopu Evropske unije k migracijam. Čaka nas izmenjava mnen in analiza o tem, kako se sredstva uh, za notranje zadeve porabljajo na področju migracij in razvoja. To zadeva tudi eh, nujna sredstva, nujne sklade. Imamo tri goste. Z nami je gospod eh, Jörg Monar, ki je rektor eh, College of Europe v Bružu. Z nami je tudi gospod Kohler, ki je vodja uh, zadevnega organa na nizozemskem na Ministrstvu za varnost in pravosodje. Z nami je tudi gospod Barbatej, ki je vodja uh, enote znotraj generalnega inšpektorata za priseljevanje. Dobrodošli, najprej bom besedo predala poročevalkama, soporočevalkama. Gospo Mecolo bo zamenjala gospa Vozenberg, eh, besedo pa bom predala tudi gospe Kinge, ki je ena od soporočevalk. Najprej gospa Vozenberg, izvolite. Thank you, chair, and thank you all, as you said. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala vsem, kot ste dejali. Uh, bom danes zamenjala kolegico Roberto Mecolo, prebrala bom njene zapiske. Kako se porabljajo eh, evropski skladi na področju migracije, je zelo pomembno vprašanje za nas. Zgolj metanje davkoplačevalskega denarja proti nekemu cilju brez odgovornosti, brez ustreznih ciljev, eh, ne bo privedlo do rezultatov. Na ta način bomo zgolj videti, kot da nekaj delamo, ne bomo pa uspeli pri naših ciljih. Potrebujemo globoko analizo tega, kako se porabljajo eh, skladi na področju notranjih zadev, tudi eh, nujnostni skladi, razvojni skladi, eh, kako se torej uporabljajo sredstva iz teh skladov. Ko gre za sklade z področja zunanje in razvojne politike, se ne smemo zgubiti v številnih proračunskih postavkah in projektih. Osredotočiti se moramo na tiste projekte, ki prinašajo neposredne investicije v države izvora. Pogledati si moramo, kam romajo danes ta sredstva, v katere države, kdo jih dobi in če se porabljajo na najbolj učinkovit način, eh, na način, ki omogoča ljudem v teh državah svetlo prihodnost. Ta sredstva bi morala biti namenjena temu, da se ljudje postavijo ponovno na, svoja, eh, na svoje noge. In ne smemo pocenjevati vrednosti teh sredstev v okviru eh, našega sodelovanja s tretjimi državami. Skladi Evropske unije morajo biti osredotočeni tudi na eh, glavne razloge za migracije. Zagotoviti moramo stabilno gospodarstvo, infrastrukturo, izobraževanje in eh, zdravstveno oskrbo. Končni rezultat ne more biti zgolj ta, da ljudem preprečimo silo, da iz eh, določene države ne gredo, ampak da jim omogočimo, da bodo sami želeli ostati v tej državi, zato ker lahko tam razvijajo dobro življenje. Ljudje moramo dati prihodnost v lastni državi in v tem primeru ne bodo tvegali življenja kot eh, priseljenci. Izboljšati je treba tudi eh, nadzor nad mejami in druge kapacitete v treh tretjih državah finančna sredstva Evropske unije se morajo uporabljati za te cilje, obenem pa je treba vzpostaviti ustrezne varovalke za to. Pogledamo si lahko tudi, kako države, ki so prijele razvojno pomoč, ne humanitarne pomoči, eh, delujejo na področju migracije. Nadzor nad eh, mejami, boj proti eh, tihotapcem in preprodaji. To so pomembna področja. Ugotoviti moramo, kako se ta sredstva porabljajo na teh področjih in če je njihova uporaba učinkovita. Podatki komisije se nanašajo na različne eh, sklade, pravijo, da so ta sredstva manj kot en odstotek, kljub temu, da smo jih v trenutnem finančnem eh, obdobju povečali za 10 eh, milijard eh, evrov. To zvišanje sredstev je dober korak naprej, glede na to, kako pomembne so te teme. Vseeno pa moramo obravnavati upravljanje teh skladov. Gotoviti moramo, če se dejansko uporabljajo v najboljši možni meri po celotni Evropske unije. Bistvo je naslednje. Skladi so seveda pomembni, niso pa zamenjava za eh, enakovredne solidarnostne eh, ukrepe. Ne moremo zgolj metati denarja strani in na to pričakovati, da smo naredili dovolj, da smo eh, naprimer povečali proračunske postavke in eh, je bilo to dovolj. Ne, poskrbeti moramo, da vsaka država članica naredi, kar mora. Najlepša hvala, z veseljem vam bom prisluhnila. Brez dvoma eh, bomo te komentarje eh, vključili tudi v poročilo, ki ga pripravljata Roberta in eh, Cecil. Hvala, Elizabet. Gospa Kenge. Grazie, signora Presidente. La corretta eh, gestione del fenomeno migratorio. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Komentirala bom migracije. Eh, države članice morajo vzpostaviti sistem, s katerim bodo lahko gostile te priseljence. Države članice, ki se soočajo z veliko pritiska, potrebujejo podporo, še posebej finančno podporo. Gre za 80. člen pogodbe, ki se nanaša na solidarnost, tudi finančno solidarnost med državami članicami. Nažalost, kot smo videli v medijih, še posebej v Italiji, ta sredstva niso predmet dobrega upravljanja. In to se nanaša tudi na evropska sredstva. Financiranje za prosilce za azil eh, in eh, begunce ne doseže tistih, ki ga dejansko potrebujejo lokalne oblasti in prostovoljci so tisti, ki prevzemajo na se največ odgovornosti. Oni garajo iz dneva v dan, zato da bi poskrbeli za ljudi, ki prihajajo na naše obale. Je pa veliko uh, nejasnih pogodb, celotno področje ni ravno pregledno. Ljudje bežijo pred vojnami, pred uh, pregan preganjanjem, pred pregonom. Mi imamo uh, moralno in pravno uh, obvezo, da jim pomagamo. Zagotoviti moramo, da je upravljanje pregledno. Potrebujemo ustrezne standarde, eh, visoko kakovostne standarde. Potrebujemo varovalke, ki bodo omogočile, da nihče ne bo eh, mogel izkoriščati takšne situacije, takšnih razmer. Ne gre zgolj za slabo upravljanje na lokalni ravni. Pogosto do teh eh, nepravilnosti pride zaradi širšega sistema korupcije. Gre torej za upravljanje finančnih sredstev. To moramo pokriti v našem poročilu. Na to pa še potreba po krepitvi nadzornih mehanizmov. Določiti moramo tudi bolj zavezujoče pogoje. Države članice morajo okrepiti pogoje za preglednost, ko omogočajo dostop do teh finančnih sredstev. Zagotoviti moramo, da bodo storitve kakovostne. Potrebujemo tudi prave sankcije, s katerimi bomo lahko preprečili to vrstno goljufijo. Okrepiti moramo nadzor, spremljati moramo tudi pogoje sprejema, tako da bomo lahko tako identificirali kakršnekoli kršitve pogojev, ki so določeni. znotraj nacionalnih sistemov morajo biti vzpostavljeni ustrezni sistemi upravljanja. Izogniti se moramo uh, izgubljenim sredstvom, zagotoviti moramo preglednost. Najlepša hvala. Preden besedom predamo gostom, bom besedo predala koordinatorju skupine EKR, gospodu Krkovpu, ki je uh, prosil za besedo. To je izjemoma da mu dam besedo, ampak vseeno izvolite. Se upravičujem, gospod predsedujoča. Eh, Helga je naša eh, poročevalka v senci in ona bo eh, želela spregovoriti pri tej temi, ampak želel sem povedati naslednje. Slišal sem poročilo gospe Mecole in njene kolegice in skrbi me. Skrbi me, ker je ta tema sicer. Uh, posvečena razmeram v sredozemlju in eh, celovitemu pristopu k migracijam in upam, da se bodo eh, govorniki osredotočili tudi na druge točke, kjer je veliko pritiska na naših mejah. Pomembno je spostaviti humanitarne vprašanja v sredozemlju, ampak ob enem ne smemo pozabiti na pritisk na eh, mejah drugot v Srbiji, na uh, Eh, Mačarskem, v balskih državah in tako naprej. Gospa Lauristin tukaj je omenila balske države. Ampak vse to moramo upoštevati, ko govorimo o teh zadevah. Mene skrbi, vem, da obstajajo eh, predlogi za vroče točke komisije, namenjena so sredstva takšnim vročim točkam, eh, s katerimi bi pomagali državam, ki se soočajo s pritiskom. In to ne zgolj v sredozemlju. To sem želel omeniti, ker to temo pogrešam tako, v vsebini poročil danes, kot tudi v poročilu samem. Hvala, gospod Krkop. Sedaj pa naši gostje. Najprej profesor dr. Monar, direktor eh, College of Europe v Bružu. Eh, Mikrofon zagovornika, prosim. Ups. <laughs> I start again. Pom ponovno začel. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. V veliko veselje in čast mi je, da ste me povabili na to srečanje. Seveda ne govorim kot rektor College of Europe, ampak kot akademik, ki je upravil 20 in več let raziskav na področju pravosodja in notranjih zadev. Najprej splošni komentar. Govorimo o celovitem, celostnem pristopu k migracijam strani Evropske unije. In sam sem uh, ugotovil, da so se v zadnjih eh, tednih mesecih uporabljali kar strogi izrazi, kar se tiče obveznosti in eh, ciljev Evropske unije na področju eh, celostnega pristopa Evropske unije k migracijam. Skrbi me, da precenjujemo eh, zmožnosti Evropske unije na tem področju. Ne smemo pozabiti petega odstavka 79. člena pogodbe o delovanju Evropske unije, ki eh, pristojnosti nadzora daje državam članicam, kar se tiče števila prišlekov. Ne smemo pozabiti na vprašanje podeljevanja državljanstva, vprašanje neposrednjega nadzora nad mejami. Vse to je v pristojnosti držav članic in če se pogledamo eh, finančni okvir za delovanje, je to zgolj majhna frakcija, majhen delež eh, sredstev, ki ga države članice same namenjajo migracijam in eh, nadzoru nad mejami. Mislim, da bi eh, poročilo moralo izpostaviti tudi omejitve eh, s katerimi se sooča Evropska unija. Ta tendenca v medijih je um, vredna obžalovanja, eh, saj se vedno omenja Evropska unija, ko gre za uh, zunanje meje in nadzor. Ne moremo od Evropske unije pričakovati preveč, glede na to, da parlament, komisija in svet določenih stvari preprosto ne morejo narediti. V poročilu je treba torej spostaviti dejstvo, da so razmere na zonanjih mejah razmere, za katere eh, ni kriva Evropska unija. Za te razmere so eh, krive države izvora in tranzitne države, ki ne omogočajo ustreznih pogojev za življenje lastnim državljanom, ki se na to odločijo za pot v Evropo. Velik eh, delež obveznosti, eh, odgovornosti je treba. Eh, pripisati tihotapcem, pa tudi beguncem samim. Imamo določen delež beguncev, ki so begunci uh, v skladu ženevsko konvencijo in uh, so preganjeni. Drugi begunci pa, kar je seveda tudi legitimno, iščejo zgolj boljšo življenje v uh, Evropski uniji. In v tem uh, v tej želji po boljšem življenju so pripravljeni kršiti pravna pravila držav članic Evropske unije. E, to pomeni, da tvegajo. Tvegajo in ta tveganja marsikdo pozna, ko naprimer prečkajo sredozemlje. Ne na zadnje plačujejo tudi tihotapcem, ki so del organiziranih kriminalnih združb, kriminalnih eh, omrežji, ki svojim eh, omrežjem, svojo mrežo povzročajo težave za Evropsko unijo. Celostni pristop k migracijam bi moral in eh, poročeval, ki sta to izpostavili, temeljiti na kritični oceni naših instrumentov in orodij, ali ta delujejo ali ne. Prizadevati bi si morali za politični cikel eh, upravljanja z migracijami, ko instrumente redno preverjamo in če ugotovimo, da eh, niso zadostni, jih revidiramo. Na področju pravosodja in notranjih zadev imamo politični cikl za organizirani kriminal, morda bi lahko podoben okvir ustvarili tukaj. Imeli bi podobne načine obravnave instrumentov in eh, ciljev, kot ga imamo tam. Kar pa zadeva bolj specifično uporabo evropskih sredstev, je treba razlikovati med eh, uporabo eh, teh sredstev pri dolgoročnih eh, ciljih na področju politike migracij in vsemi sredstvi na drugi strani. Ta sredstva lahko izboljšajo dolgoročno situacijo, to je res. Na drugi strani pa imamo torej kratkoročno financiranje, ki je namenjeno kriznim situacijam, takšnim, kot smo jim priča sedaj. Včasih se mi zdi, da nekateri mešajo te dolgoročne cilje in kratkoročne cilje. V dobri cel, celostni strategiji je treba razlikovati med takšnimi cilji. Obenem je treba upoštevati tudi dejstvo, da obstaja veliko drugih dolgoročnih eh, naložb, ki so potrebne. Naprimer, na področju izboljšave integracije prosilcev za azil in beguncev. Tudi o tem se moramo uh, pogovarjati. In tukaj je potrebna dolgoročna perspektiva. Na drugi strani pa imamo kratkoročne zmožnosti za delovanje, potrebujemo dovolj, Eh, finančnih rezerv, torej nujnih sredstev, s katerimi bomo lahko izboljšali kapacitete delovanja Frontexa, eh, s katerimi bomo lahko podprli tiste države članice, ki se soočajo z največjim pritiskom. Največja težava na, na področju finančnega upravljanja je ta, da so pritiski na države članice asimetrični. Če te problematike ne bomo eh, rešili, potem lahko v nevarnost spravimo eh, enega izmed glavnih korakov Evropske unije in to je šengenski sistem, eh, odpiranje meja. Gre torej za pomembno temo za prihodnost Evropske unije kot takšne. Kar se tiče finančnih sredstev z področja notranjih zadev, kot je dejala poročevalka, je prišlo do realnega povišanja finančnih sredstev, ki so namenjeni uh, tem skladom. Gre za ni celih sedem odstotka celotnega financiranja. To se morda ne sliši veliko, ampak prišlo je za 50 odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim finančnim obdobjem, kar pomeni, da sedaj upoštevamo dejanske potrebe. Imamo namreč varčevalni proračun in če so se države članice in parlament odločili, da povečajo finančna sredstva na tem področju, potem lahko rečemo, da upoštevajo pomen te teme. Pre nekaj meseci sem opravil raziskavo o uporabi eh, skladov za migracijo v prejšnji finančni perspektivi. Prišel sem do naslednjih sklepov cilj eh, usmerjevanja finančnih sredstev Evropske unije na države članice, ki so eh, v največjih težavah, je bil dosežen. Vseeno pa je prišlo do določenih eh, nenadejenih učinkov. Naprimer, tendenca oziroma celo pravilo, da mora vsaka država članica nekaj dobiti iz te denarnice. Ne glede na to, če se soočajo uh, z največjim pritiskom, če so v, na na, eh, na prvih linijah, ampak tudi drugot. Države članice eh, morajo pripraviti projekte, prositi morajo finančna sredstva, za finančna sredstva in nekatere so pri tem boljše kot druge. Tudi tukaj je prišlo do razlik. Torej. Imamo tudi zahteve za sofinanciranje, ki so včasih eh, državam članicam preprečile, da bi se določenih projektov lotile. Novo finančno obdobje je rešilo določena izmed teh vprašanj. Nismo pa še rešili celotne problematike, kar pomeni, da se moramo temu še posvetiti. Sedaj zagotavljanje solidarnosti državam članicam, ki jo potrebujejo, obstaja več modelov. Komisija je v kontekstu eh, ponovnega naseljevanja eh, beguncev, v kontekstu tega sistema kvot, je torej plačilo 6000 evrov za vsakega begunca, ki je ponovno naseljen v določene države članici. Bojim se, da če želimo dati neko spodbudo državam članicam, da sprejmejo več beguncev, bi morali, morali govoriti o popolnoma drugačnem finančnem kontekstu. Nažalost, nisem uspel najti nekih jasnih dokazov, ki bi pokazali, kaj se zgodi pri, gosto, eh, pri zagotavljanju naselitve beguncu, eh, pri zagotavljanju azilnega postopka in tako naprej sem pa deloval kot eh, posebni uh, svetovalec v eh, Lordski zbornici v Združenem kraljestvu in ko se je pojavilo vprašanje, je, kakšni so stroški uh, gostitve določenega begunca na leto, gre za 25 tisoč uh, funtov. Belgija in Danska sta leta 2010 ocenili uh, letne stroške, tam nekje več kot 30 tisoč ameriških dolarjev, govorimo torej o 25 tisočih evrih. Razmišljamo o plačilu na osebo 6 tisoč evrov, zato da bi pokrili stroške beguncev in na ta način ne bomo prepričali držav članic, vsaj ne na finančni strani, da bi prevzele eh, nase več beguncev. Govoriti moramo o več finančnih sredstvih. Pripravil sem eh, znanstveno popolnoma nekorektno kalkulacijo in Frontex je konec maja poročal, da je bilo 153 tisoč beguncev na zonanjih eh, mejah, ne zgolj v sredozemlju, ampak na vseh ostalih mejah. Tako da se lahko zgodi, da bomo imeli letos eh, več kot 300 tisoč priseljencev, nezakonitih priseljencev, ki prečkajo naše meje. Če bi torej povečali plačilo na osebo v sklopu solidarnostnega sistema, bi imeli 300 tisoč eh, novih beguncev, eh, 3 milijarde evrov bi potrebovali za to in eh, takšnih sredstev preprosto nimamo v našem proračunu Evropske unije. Kar se tiče nujnih sredstev, pa takole. Komisija je maja predstavila predloge, ki gredo v pravo smer, 75 milijonov evrov bodo namenili dodatnih eh, sredstev, ampak zgolj 57 jih bodo dali držav članica, ki potrebujejo solidarnost. Glede na to, kar sem sedaj povedal, je to precej simbolične narave. In še en komentar imam. 99 tisoč evrov, prisluhnite mi prosim, 99 tisoč evrov se je Eh, namenilo okrepitvi zmožnosti eh, Frontexa za to, da se bori proti tihotapcem. To je še manj kot, kot simbolno. To je kot da bi poslali uh, kartico z najboljšimi željami Frontexu. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Koler iz Nizozemskega ministrstva za varnost. Izvolite. Student, um, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se temu odboru, da nam je omogočil, da predstavimo eh, stanje na področju izvajanja skladov za notranje zadeve na nizozemskem. Eh, sklada AMIF in ISF e sta zelo pomembna instrumenta na področju migracije, integracije, upravljanja z mejami in varnosti. Na nizozemskem smo začeli s financiranjem eh, letos pomladi. Razpis smo pred kratkim zaprli, dobili smo več kot eh, oziroma skoraj 100 predlogov, se upravi čujem. Eh, veselim se, da delamo na nacionalni ravni z AMIFom in ISF-om. Priprava za naslednje obdobje se je začela leta 2012, eh, imeli smo prva pogajanja na nacionalni ravni, pripravili in predstavili smo osnovne akte in to hitreje kot v prejšnjem obdobju leta 2013 so se nizozemski organi srečali na, lavni, na ravni generalnih direktoratov eh, v tako imenovanem političnem dialogu. Pri tem smo izpostavili glavne teme, ki bi ju naj pokrila sklada Amifin ISF. To je bil začetek eh, oblikovanja nacionalnih programov to, bila, to so bili precej splošni dokumenti, zato ker obdobje traja sedem let. Obenem pa smo želeli, da so programi praktični in specifični, ker bi s tem omogočili eh, boljše smernice za celotno programsko obdobje. Koordinacija na nacionalni ravni eh, omogoča da pri tem sodelujo različni akteri iz različnih eh, oddelkov in agencij na nizozemskem. Tekom oblikovanja programov smo gotovili, da je narava programa AMIF drugačna kot narava programa ISF. ISF eh, je bil precej eh, natančen, AMIF pa je moral biti osredotočen predvsem na posamezne teme. Eh, pri ISF-u so vsi akteri vladne organizacije, pri AMIF-u pa imamo različne akterje, poleg vladnih organizacij tudi nevladne organizacije, fondacije in drugi. Pri tem smo pripravili razpis v okviru AMIF-a. Nacionalni program za AMIF je komisija potrdila marca, program ISF pa je še vedno uh, v postopku. Leta 2014 so bili eh, sprejeti zadnji osnovni akti uh, in tu, tukaj v parlamentu. Izvedbeni in delegirani akti, uh, to so pomembne smernice za izvajanje uh, teh skladov, so bili prav tako predstavljeni. Obstaja velika razlika med osnovnimi akti za uh, nove sklade v primerjavi s prejšnjimi eh, skladi. Osnovni akti so manj natančni, eh, osnovani so na načelih in to ustvarja potrebo po natančni eh, uredbi nacionalni ravni, ki je bila predstavljena marca letos na nizozemskem. Ko je bil razpis eh, razpisan maja in ko smo prejeli eh, malce več kot 90 predlogov, smo lahko na to eh, začeli naslednjo, fajo, eh, naslednjo fazo eh, analize in izbire teh predlogov. Vsebine nacionalnih pro programov. Na področju azila je naš glavni cilj, da pričakujemo spremembe na področju migracij, da se lotimo upravljanja s temi spremembami kakovost azilnih postopkov in sprejema je torej prioriteta. Pomembno je, da imamo dobro izurjene osebe. Pomembno je zagotoviti tudi infrastrukturo za ranljive skupine otroke, eh, invalide in starejše. To je prioriteta znotraj našega nacionalnega programa za AMIF. Na področju integracij želimo uporabiti sklade eh, AMIF za to, da stimuliramo nevladne organizacije, da najdejo inovativne rešitve za eh, pomoč državljanom tretjim državam tretjih držav. Izmenjati se je treba najboljše prakse. Vračanje, na področju vračanja, to je to del azilnega postopka. Tisti, ki nimajo drugih pravnih eh, možnosti, se pripravijo na vrnitev v državo izvora. Naš cilj je, da pokažemo, da je vrnitev vedno neka priložnost in projekt AMIS to podpira. potrebujemo uh, intenzivni postopek vizumov in uh, hitri postopek eh, vizumov. Tako da učinkovito uporabimo naše osebe. Kar se tiče meja, je ISF povezan z avtomatičnim uh, sistemom. Poleg tega pa potrebujemo uh, nov, nove instrumente. Pripraviti se moramo tudi na pametne meje. Imamo uh, mrežo uh, mednarodnih eh, uslužbecev za povezave. Predlagamo tudi investicije v eh, našo kraljevo eh, vojno policijo in želimo si več patruljnih letal. Izboljšati želimo oskrbo za žrtve, finančne preiskave in eh, usposabljanje policistov. Zaščititi moramo osnovno infrastrukturo, izboljšati moramo kibervarnost in eh, investirati moramo v sistem zgodnega upozarjanja. Imeli smo izkušnje iz prejšnjih skladov in eh, pri tem smo se želeli osredotočiti na večje projekte. Administracija in odgovornost za veliko manjših projektov je precej draga in ranljiva. Precej teže je določati eh, manjše projekte za veliko različnih tem. Zato smo se odločili, da vlagamo na tiste najpomembnejše projekte na področju migracije in varnosti. Določili smo tudi minimalni prak 400 eh, tisoč evrov za posamezni projekt. Velik korak naprej je ta, da sedaj sodelujemo oziroma delujemo znotraj okvira sedmih let. V prejšnjem programskem obdobju smo bili razdeljeni na letne tranše. To sedemletno obdobje nam omogoča precej več eh, prožnosti tako za države članice, kot tudi za predlagatelje projektov. Sklade lahko uporabljamo za točno določene cilje. Prejšnji skladi so bili znani po eh, zelo zapletenih administrativnih zahtevah. Sedaj pa imamo bolj preprosta pravila za administracijo in poročanje na nacionalni ravni. To pomeni, da sta AMIF in ISF usklajena z drugimi evropskimi eh, skladi, naprimer EFROM. Na nizozemskem imajo na voljo eh, 32 milijonov za azil, 19 milijonov za integracijo in eh, 36 milijonov za projekte vračanja. Na letni ravni to pomeni eh, ni celih 8 odstotka sredstev, ki se uporabljajo za te teme. Za meje z, eh, v okviru ISF e imamo 30 milijonov in za policijo 31 milijonov. To je manj kot ena desetina odstotka, ki se porablja, sredstev, ki se porabljajo za policijo vsako leto. Pričakujemo 175 eh, za AMIF, 8 za meje in 9 za policijo. Izvajanje AMIFA in eh, ISF-a se začne z nacionalno eh, regulativo. V tem dokumentu, ki pokriva oba sklada, najdemo vse smernice za eh, prosilce. Želeli smo zmanjšati eh, upravno breme, zato smo vzpostavili poenostavljene opcije. Namesto, da bi subvencionirali manjše stroške, ki jih je težko, težko preverjati, imamo sedaj uh, pavšalno vsoto 15 odstotkov ni nam treba, treba pregledati naprimer stroškov za telefonske klice, eh, hrano in tako naprej. Imamo standardne cene, standardne stopnje in te primerjamo z obstoječimi standardi. Kar se tiče prosilcev za AMIF, smo projektno trajanje eh, razširili na tri leta. Če želimo spremljati izvajanje teh projektov, potem moramo obiskati vsak projekt vsaj enkrat letno, tako da uh, lahko pripravimo ustrezne komentarje in priporočila. Na področju eh, politike same imamo eh, odbor za spremljanje, ki se eh, redno sestaja. Ta odbor za spremljanje je nekakšen think tank, ki pripravlja smernice tukaj vidite, da moramo na nacionalni ravni upravljati z različnimi cikli v eh, procesu financiranja. To je nekakšen sistem metroja. Vsi vlaki morajo biti točni, če želimo eh, hitro izplačevati sredstva. Ta zemljevid kaže eh, glavne teme, naprimer povezava med regulativo, Eh, razpisi, odgovornostjo in tako naprej. Imamo desetletni programski cikl za AMIF in ISF in na to tudi umestna, eh, umestne ocene. Na to imamo tudi eh, modri cikl in pa rumeni cikl za letno obravnavo in pa še zelena vertikalna linija ki se eh, nanaša na odgovornost v zvezi z Evropsko unijo. Naj končam to prezentacijo z nekaj podobami, podobami projektov iz prejšnjega obdobja. Pomembno je upoštevati dejstvo, da vso to delo na koncu privede do realnih končnih projektov, ki vplivajo na številne ljudi. Veliko se posvečamo upravljanju skladi na evropski in nacionalni ravni. Želimo, da se sredstva uporabljajo v pravi namen, da se uporabljajo odgovorno in eh, učinkovito. Na prvi sliki vidite projekt, kjer tisti, ki so vrnjeni, prejmejo eh, izobrazbo eh, oziroma sistem usposabljanja treh mesecev, naprimer Eh, na različnih področjih. Na to imamo tudi eh, opremo, ki jim omogoča, da vzpostavijo podjetje v državi izvora. Na to vidite otroka, ki uporablja igrišče eh, v spremnem centru na nizozemskem. Na naslednji sliki vidite gumenjak, ki ga uporablja policija v Rotterdamu ki izvaja eh, nadzor v pristanišču. In še zadnja slika, soba v spremnem centru, kjer eh, mladim pomagamo pri eh, domači nalogi ob večerjih. Hvala. Hvala lepa, gospod Koler. In na zadnje še gospod Barbatej iz Romunije. Hvala lepa. Spoštovani poslanci. Govoril bom o skladih na področju notranjih zadev in o sprejemanju nujnih ukrepov. sam sem koordinator enote v Generalnem inšpektoratu za priseljevanje v Romuniji, ki je pristojni organ za tri sklade iz programa SOLID. Program za vračanje, za priseljevanje in za integracijo. In pristojen sem tudi za AMIF. Prav tako sem deloval v misijah eh, v Grčiji, tam sem usposabljal osebje na področju mm, upravljanja projektov. Leta 2014 sem ocenil nujne ukrepe, ki jih je izvajala Državna agencija za begunce v Bolgariji in uh, eh, ukvarja sem se tudi z skladom za uh, begunce. Prvi posnetek, prosim. Hvala. V svoji predstavitvi bom govoril o glavnih izzivih pri izvajanju programa SOLID skušal bom podati priporočila za novo financiranje AMIF ISF v obdobju 2013-2020, zlasti za nujne ukrepe. Tukaj se naslanjam na ugotovitve evalvacije v Bolgariji, e, torej te ugotovitve so splošno veljavne. Najprej nekaj besed o glavnih značilnostih programov na področju notranjih zadev. To neposredno vpliva na izvajanje skladov v državah članicah. Če podam kratek pregled, torej program Solid se izteka. izvajanje je bilo močno odvisno od letnih ukrepov, eh, tako da je bilo to večletno financiranje razdrobljeno na letne programe, ki so jih morale vsako leto države članice predložiti komisiji. Po odobritvi so imeli okvir izvajanja, ki je trajal dve leti in pol. In poleg te kronološke razdrobljenosti je bil naslednji izjiv ta, da so bili ukrepi glavni del programa. Ukrepi so bili preveč podrobni, preveč specifični, torej niso bili dovolj prožni in državam članicam niso puščali dovolj manevrskega prostora. Spet drugič, eh, kriteriji upravičenosti je določila komisija, torej na ravni Evropske unije. Pri novem programu je velik napredek to, da, se, da so skladi sedaj izvajani tekom celotnega programskega obdobja teoretično se to začne 1. januarja 2014 in uh, ta program se bo iztekel potem leta 2022. Države tako niso zavezane vsako leto predložiti rednih programov. Potem uh, kar se tiče ukrepov in prednostnih nalog. Um, ISF e je tukaj bolj tehnično usmerjen, ima že ustaljene upravičenke, a MIF pa je namenjen javnim upravičencem, ki se jih izbere na podlagi razpisov. To je razlika med tema dvema programoma. No, kakorkoli sta pa ta programa sedaj bolj prožna, državam članicam omogočata več manevrskega prostora. No, ukrepi so še vedno specifični, odvisni so od kazalnikov, posameznih značilnosti, um, prednostne naloge financiranja pa so dovolj fleksibilne. Kriteriji upravičenosti so določeni strani držav članic, tako da lahko države članice to prilagodijo svojim nacionalnim potrebam in praksam. Naslednji posnetek, prosim. Kar se tiče nujnih ukrepov, tukaj bom spet skušal narediti primerjavo. Pri prejšnjem okviru, torej pri programu Solid, so države, ki so želele zaprositi za pomoč v okviru nujnih ukrepov, morale revidirati svoje letne programe. In to je državam vzelo v poprečju dva ali tri mesece. Torej, ta postopek je bil relativno dolg, glede na to, da so potrebe bile uh, zelo pereče in uh, takojšnje. Potem pa je bil okvir za izvajanje teh nujnih ukrepov samo šest mesecev in uh, po mojih izkušnjah to ni bilo dovolj. Nekateri nujni ukrepi so bili namenjeni izboljšavam infrastrukture, Eh, poleg tega je bilo treba najti trajnostne rešitve za ciljne skupine in zato se mi teh šest mesecev zdi premalo. V novem okviru se je situacija spremenila. državam članicam sedaj ni treba revidirati svojih nacionalnih programov, zaprosijo tak, eh, neposredno pri komisiji, torej eh, sklad je v neposrednem upravljanju. Ob oceni izvanja programa je izvedena tudi misija za ugotavljanje dejstev. Eh, potem ko so nujni ukrepi enkrat odobreni, pa je čas za njihovo izvajanje 18 mesecev, kar je veliko bolj primerno za doseganje ciljev eh, teh nujnih ukrepov. Naslednja značilnost je ta, da so nujni ukrepi sedaj bolj usmerjeni v pomoč Mm, možnosti za investiranje v infrastrukturo so v novem okviru zelo omejene, tako da bo tudi to prineslo seboj določene spremembe. Um, komisija je v letu 2014 predvidela petindvajset milijonov evrov za nujne ukrepe in uh, od tega je bilo že podeljenih pet milijonov evrov iz tega celotnega zneska. Sedaj še nekaj besed o izzivih in ovirah. Omenil bom uh, tako ovire, ki sem jih opazil, kakor tudi tveganja, ki bi lahko vplivala na izvajanje programov in nujnih ukrepov. Torej, na kratko. Kljub vsem pomankljivostim, eh, ki sem jih naštel v zvezi s programom Solid, mislim, da so države članice imele vseeno zagotovljene dobre pogoje za izvajanje programov in pa nujnih ukrepov. Eh, komunikacija s komisijo je bila dobra, komisija tudi stalno spremlja izvajanje programov v državah članicah, tako da dobro pozna situacijo na terenu, države članice lahko tudi tako dobijo utemeljena mnenja. Eh, možna priporočila. Mm, veliko je tudi stikov z eh, pristojnimi osebami v komisiji. No bi pa vseeno tukaj omenil tudi določene ovire in tveganja. Najprej v zvezi z končnimi upravičenci, ki so lahko tako javni, kakor tudi zasebni upravičenci, eh, izbrani na razpisu. Pogosto se je zgodilo, da ni bilo ustreznega razumevanja ali izvajanja izvedbenih pravil, premalo je bilo zmogljivosti za izvajanje samega projekta. In uh, vse te vire so lahko prišle do neupravičenih stroškov, zamud in pa nepotrebnih prizadevanj pri upravljanju projektov. Potem še nekaj besed o razpisnih postopkih. Ti vplivajo predvsem na javne organe, ki so odvisni od nacionalne zakonodaje. Včasih lahko pride do, tudi do kakšnih nepredvidljivih dogodkov. No, eden izmed problemov je nizka stopnja izvajanja in to privede do mm, ponavljanja razpisov, dodatnega dela, neizvajanja programov kot sem že omenil, v okviru solid revizija programov ni bila dobra in je pogosto vplivala tudi na izvajanje samih programov. Naslednji posnetek, prosim. Še nekaj besed o nujnih ukrepih. Nujni ukrepi predstavljajo velik izziv, če pristojne, pristojne organi nimajo dovolj človeških virov ali Um, strokovnih izkušenj. Eh, in eh, če je to povezano še z časovnimi pritiski, z strogimi pravili, z strogo zakonodajo, z nujnimi potrebami ciljnih skupin ali ranljivih skupin, je to še eh, toliko bolj pereč problem. Kot sem že povedal, je bilo predvsem kratko obdobje izvajanja glavna ovira pri doseganju ciljev v okviru programa Solid tukaj je, eh, je, so bili potem potrebni dodatni srednjeročni ukrepi, eh, trajno samih ukrepov pa je še bolj okrnjena, če ni nekih alternativnih možnosti in ukrepov. Uh, torej tukaj gre za uh, uh, probleme na področju izobraževanja, zdravstvene oskrbe in zlasti psihološke in pa zdravstvene pomoči. Um, potem eh, veliki priseljenski tokovi seveda močno vplivajo na lokalne skupnosti in zato je uspešnost ukrepov odvisna predvsem od tega, kako se na to izvajajo um, lokalni organi. Treba je tudi uskladiti uh, dejavnosti na nacionalni in lokalni ravni. Lokalne deležnike se tukaj ne dojema kot eh, enakovredne partnerje in zato viri niso dovolj učinkovito in smotrno porabljeni. Naslednji posnetek. Zadnji posnetek je namenjen priporočilom za dobre prakse Najprej naj naštejem nekaj splošnih priporočil. Torej, zdi se, da je tukaj pomembna predvsem komunikacija z, komunika z komisijo. Treba zagotoviti tako eh, uradne, kakor tudi neuradne eh, kanale komunikacije. Potem potrebno je usposabljanje za upravičence, za organe izvajanja in eh, treba je, mm, treba je upoštevati tudi vlogo lokalnih deležnikov. Potem pravila izvajanja morajo biti enostavna, enostavna za izvajanje, prilagojena nacionalnim okoliščinam, v tem smislu jih je treba redno revidirati in uh, treba je tudi o njih redno poročati. Večletni programi so bolj priberni kot pa uh, kratkoročni letni programi. Na ta način je možno zagotoviti dosledno izvajanje. Eh, potem treba zagotoviti tudi nekaj več eh, raznovrstnosti. Države članice morajo poskrbeti torej tudi za alternativne vire, treba zagotoviti več misij za ugotavljanje dejstev, to je bistvenega pomena za spremljanje izvajanja programov. Naslednji posnetek. Eh, Prosite, da sem predolg, čez dve minuti bom končal. Potem še priporočila za nujne ukrepe. Potrebujemo usklajen pristop na nacionalni ravni. Ukrepe je treba koordinirati na najvišji ravni z ustreznim mehanizmom. V to morajo biti vključene vse relevantne institucije. Ob tem se je treba Mm, posvetovati tudi z nevladnimi organizacijami in lokalnimi organ, organi. Ti morajo biti vključeni zlasti v pripravo nujnih ukrepov. Vsaka država članica mora imeti svoj uh, um, načrt za rezervne ukrepe v primerih uh, moč, močnih tokov priseljencev kar se tiče najboljših praks, pa imam naslednja priporočila. Um, torej, uh, vsi prispevki bi tukaj morali biti revidirani in pa vključeni v rezervne načrte. Prav tako je treba ponuditi ustrezne vire za zdravniško in psihološko pomoč posodobiti je treba tudi seznam posebnih specifičnih ukrepov, recimo zdravstveno osebje, tolmači, strokovnjaki za azil in tako naprej. Še zadnji posnetek. Druga priporočila za nujne ukrepe. Izvajanje, izvajanje nujnih ukrepov seveda zahteva tudi ustrezno administrativno upravljanje, potrebujemo ustrezno mero človeških virov, finančnih in administrativnih virov, administrativne postopke treba poenostaviti, znižati birokratska bremena in pa um, zastaviti jasen protokol v primeru potrebe po izvajanju načrta. Uh, Eh, treba tudi poskrbeti za ex ante eh, evalvacijo v smislu finančne in institucionalne vzdržnosti, eh, ko gre za izvajanje teh nujnih ukrepov. In ne na zadnje, treba je zagotoviti določeno mero preglednosti, ozaveščenosti v zvezi z nujnimi ukrepi. Nujni ukrepi morajo imeti ustrezne vire za krepitev ozaveščenosti prebivalstva če ni drugih virov na voljo, jih naj financira Evropska unija, tudi medijem je treba redno poročati o izvajanju nujnih ukrepov in pa lokalne, eh, lokalni organi bi morali v zvezi s tem redno dobivati posodobljene informacije. Hvala lepa, gospod. Ehm, Barbatej predstavitve bodo na voljo tudi poslancem. Sedaj pa lahko začnemo z za razpravo. Najprej sprašujem koordinatorje, če želijo zastaviti kakšno vprašanje. Gospa Vozenberg. Ja, jaz tukaj, jaz tukaj nadomeščam Roberto Mezzolo eh, in ne bi bilo prav, če bi jaz sedaj spregovorila. Hvala lepa. Zahvaljujem se govornikom za njihove prispevke. trem strokovnjaku bi želela zastaviti določena vprašanja. Gospod Monar, vi ste kritični do tega, da se Evropa pogosto krivi za ukrepe, ki ne delujejo dobro. Jaz se s tem strinjam. Ampak, ko sem vas poslušala, nisem dobila občutka, Eh, da bi se želeli izogniti temu, tej oceni, gospodarski oceni stroška samih priseljencev. No, mi nismo Evropska centralna banka. Mi moramo zagotoviti, da so vsem zagotovljene osnovne človekove pravice. Trenutno je ta situacija katastrofična in ni nekih znakov za to, da bi se zadeve v prihodnosti izboljšale. Govorimo o Eh, ljudeh, ki so bili žrtve hudih kršitev pravic. Kako boste tukaj ukrepali, gospa Stevens? Dank u wel, voorzitter. Ik heb enkele vragen en opmerkingen. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Preden zastavim vprašanje, bi želela podati mm, pripombo v zvezi z eh, sodelovanjem med poročevalci in eh, poročevalci v senci. Moja izkušnja je ta, da so poročevalci v senci ponavadi vključeni v posvetovanja, ampak tukaj se to ni zgodilo. Jaz sem zapisala moje pripombe, predala sem jih naprej, mislila sem, da bomo imeli priložnosti za posvet, ampak so poročevalci. Zdelo se je, da bo poročevalka sprejela naše pripombe. Ehm, skratka, zdi se mi, da posvetovanje med poročevalci in poročevalci v senci ni bilo takšno, kot bi moralo biti. Eh, kar se tiče vsebine. Vsem se toplo zahvaljujem za uh, njihove predstavitve, vseeno pa imam nekaj pripomp in pomislekov. Morda bi si morali eh, bolje ogledati notranja ministerstva vire, ki jih imajo ta na voljo. Morda bi lahko znotraj naših lastnih proračunov zastavili nove pridnostne naloge. Prav tako me skrbi dostop do te finančne pomoči, dostop do nujnih eh, ukrepov. Ne vem, če je sedani dostop najbolj primeren za odziv na krizo. Ta postopek je zelo zbirokratiziran. Eh, soočeni smo s krizo, zato ne moremo tedne čakati na rešitev. In pa še tretja točka. Razumem, Eh, če sem prav razumela, bi naj eh, na eh, prosilca azila namenili državi 6000 evrov, zato da bi lahko namestila to osebo. Zanima me, če gre tukaj za neko simbolično gesto do držav članic ali ne bi bilo bolje, če bi ta denar uh, namenili boju proti tihotapljenju uh, ljudi, oziroma izboljšanju eh, namestitve naših prosilcev za azil eh, in pa temu, da tiste, ki niso pravičiti do, eh, do azila, pošljemo nazaj. Še naslednja pripomba. Tudi v prihodnosti bomo morali zagotoviti dovolj finančnih virov, kajti vredno se bodo pojavila še druga problematična območja, drugi, druga mesta vstopa v Evropsko unijo torej na splošno mislim da bi morali zagotoviti eh, podporo tudi tistim državam iz, kat iz katerih prihajajo priseljenci ne pa da se vedno samo odzivamo na krizo. Razmisliti bi morali tudi o tem, kje so potencijali za nove krize in probleme. Recimo Irak, Sirija, to so vojna območja, seveda priseljenci, begunci iz teh območij potrebujejo našo pomoč, ampak spet druge pa bi lahko naredili več za to, da bi ustavili ta tok priseljencev, tudi s pomočjo razvojnega sodelovanja. Osredotočiti se moramo na stabilnost, na zaposlovanje ljudi v njihovih lasnih izvornih regijah. In še zadnje vprašanje. Zanima me, ali je komisija naredila dovolj za nadzor nad uh, izdatki, naprimer, ko gre za boj proti goljofijam. Ko govorimo o velikih uh, zneskih, vedno obstaja grožnja, da bo denar obtičal uh, na nekem neželjenem mestu. V nekaterih državah članicah je jasno, da uh, te nimajo dovolj primerne infrastrukture za Eh, absorpcijo takšnih velikih eh, vsote denarja eh, ali pa takšnih priseljenskih tokov, s katerimi so soočene. Hvala. Poročevalcem v senci bom dala na voljo tri minute, ostalim pa dve minuti. Gospa Spinelli. Thank you, President. Eh, come relatori ombra eh, del. Hvala sem eh, poročevalka v senci za skupino GUE in želela bi podati nekaj pripomp v zvezi z financiranjem namestitev. in eh, v zvezi z sredstvi za druge namene. Prvič. Evropske politike so uh, namenjene predvsem boju proti nezakonitemu priseljevanju. Torej, sredotočamo se na pridržanje teh ljudi, na, na ukrepe vračanja in vse to stane veliko denarja. Morda bi morali preučiti stroške namestitve. Eh, tudi tukaj eh, jih veliko trdi, da bi to lahko eh, prizadelo naše socialne sisteme. V Evropski uniji smo imeli zelo velik tok priseljencev v zadnjem času. 150 tisoč jih je bilo vrnjeno v izvorne države, več kot 100 tisoč 100 jim je bil zavrnjen vstop. No, namesto, da eh, torej samo Belgija ima ustrezen mehanizem ugotavljanja stroškov vračanja oseb. Mehanizem za boj proti, nedok, proti nezakonitim priseljencem je eh, Evropsko unijo v zadnjih letih stal 13 milijard evrov, eh, potem 11 eh, eh, milijard evrov za izgon in pa mm, milijarda cela sedem za nadzor meja. Um, lahko bi morda. Um, temu dodali še strošek za brezpilotna letala, s katerimi bi lahko nadzorovali priseljenske tokove, izgradnja obramnih zidov in tako naprej. Infine, intelligence e schedature. Aggiungiamo questi. Nadzor nad mejami in tako naprej. Uh, poleg teh 13 milijard evrov Eh, se soočamo tudi z drugimi vrstami stroškov. Eh, torej, mm, stroške obstajajo tudi eh, na področju zunanjega delovanja, recimo boj proti tihotapcem, sklepanje sporazumov z državami, iz katerih prihajajo priseljenci, 112 milijonov evrov smo obljubili diktatorju iz Eritreje. Eh, in pa govori se celo o vojaških ukrepih v, ne, eh, v tretjih državah. No, uh, ko gre za sklad za priseljence in begunce, bi želela povedati nekaj, kar je omenil že eden izmed predhodnih govornikov. Nujno je treba tukaj preučiti, kako so ta sredstva porabljena in eh, v kolikšni meri je na tem področju razširjena korupcija. Še zadnje številke v zvezi z stroške Evropske unije Eh, torej, nismo zagotovili zakonitih poti vstopa v Evropsko unijo v zadnjih 15 letih, zato smo za to porabili 27 eh, milijard evrov v celoti. Gospod Korav, prosim, držite se treh minut. Hvala, predsedujoča. Naj se zahvalim tudi obima poročevalkama in vsem gostom za njihove predstavitve. Mislim, da na pravi način razmišljajo o uporabi sredstev, ko razpravljamo o tako občutljivi temi. Mislim, da obstaja zelo negativna politična propaganda, ki se uporablja proti migraciji. Eh, sam kot italijan te stvari poznam. Rad bi se osredotočil na projekte EU in prednostne naloge. 11 različnih prednostnih nalog imamo, ki jih vodi pet različnih oddelkov v komisiji, eh, vodi pa jih tudi zunanja služba. To predstavlja veliko razdrobljenost eh, in vse to gre proti transparentnosti, zato je zelo težko slediti, kako se porablja denar, eh, kam se ga nalaga. Težko sledimo tem denarnim tokovom in porabi sredstev. Naprimer, v Italiji eh, je iz tega nastal cel eh, gospodarski sektor, sektor, ki je povezan s priseljevanjem. In prihaja do špekulacij v zvezi z denarjem, ki se porablja za migrante trgovanje z ljudmi je zdaj postalo še bolj dobičkonosno kot trgovanje z drogami. Mi skušamo biti pozitivni do tega pojava, skušamo podajati predloge, ampak res je zelo težko slediti denarju in ugotavljati, kam gre. In to seveda izkoriščajo tisti, ki eh, zlorabljajo tak sistem. Mi bi radi organizirali boljšo organizacijo sredstev, tako da bo lažje preveriti, kako se denar porablja. Hvala. Govoril sem manj kot tri minute. Hvala, to cenim. Zdaj pa gospa Gijom, izvolite. Gospa Gijom. <laughs> Kratko bom. Se upravičujem. Dveh tem bi se rada dotaknila, ki smo jo že slišali. Veliko je bilo govora o eh, kriznih razmerah, o tem, kako bi lahko sklad AMIF uporabili eh, v času takšne krize. V okviru AMIF-a smo zahtevali določeno mero prožnosti, tako da bi se lahko prilagojeno odzivali na nujne situacije, da bi imeli v rokah dovolj finančnih sredstev. Gospod Barbatej, zanima me, če je finančnih sredstev po vašem mnenju dovolj za takšne intervencije. Zanima me, če je ta sklad dovolj prožen za uh, nujne reakcije. In še ena tema, ki je popolnoma drugačna. Zahtevali smo celostno uh, kvalitativno spremljanje uporabe sredstev. Zanima me, če že lahko dobimo kakšen komentar o eh, preverjanju kakovosti tega projekta. Civilite. Torej, prožnost in kakovost. E. Hvala, Silvi. Lahko prosim izklopiš svoj mikrofon. Gospa Lauristin, izvolite. Hvala, predsedujoča. Zelo sem hvaležna za te predstavitve, eh, še posebej za predstavitev eh, nizozemskih in romunskih izkušenj. V zadnji predstavitvi je bila izpostavljena ključna tema in sicer to zadeva človeške vire in specialiste, zdravnike, socialne delavce, psihologe in tako naprej, ki so potrebni za reševanje eh, teh problemov. Zdaj imamo sedmi program in ugotavljamo, da eh, veliko držav nima izkušenj in tudi nima človeških virov, da bi se lotile teh profesionalnih problemov. Kako vi gledate na to? Eh, Naprimer, eh, več deset tisoč beguncev in priseljencev ima take težave in potrebovali bi strokovno pomoč. Kako lahko zagotovimo, da bo do viri na voljo v teh državah, še posebej v tistih državah, eh, ki so neposredno na udaru migracijskih tokov. Hvala. Hvala, gospa Lauristin. Zdaj pa prosim naše govorce, da odgovorijo na naše vprašanja. Zelo strogo bom glede časa. Vsak dobi dve minuti. Prosim, potrudite se. Hvala. Zelo na kratko. Eh, gotovo je res, eh, da se tukaj ne ukvarjamo samo s finančnimi vprašanji. Treba je upoštevati eh, tudi solidarnost. Ampak, ko govorimo o solidarnosti, se tudi finančnim vprašanjem ne moremo izogniti. Če bi razmišljali o pravičnem sistemu in ne toliko o plačilu po glavi, torej po plačilu neke fiksne vsote na begunca, Eh, potem bi se lahko bolje osredotočili na odstotek eh, dejanskih stroškov, ki jih imajo države članice. Države članice vlagajo v eh, nastanitev in podporo za begunce in ta podpora se zelo razlikuje po državah članicah, torej neka fiksna pavšalna vsota ne odraža prizadevanj posameznih držav članic in ne daje jasne slike. Torej, treba bi bilo vključiti vse vidike. In eh, tudi vračanje beguncev, ki jih ne moremo namestiti, mora biti del eh, našega pristopa. Treba je upoštevati tudi različne vidike izvajanja eh, programov vračanja in pa Eh, princip solidarnosti. Kar zadeva solidarnost, imamo po eni strani finančno razsežnost, po drugi strani pa tudi operativno razsežnost. Kar se te operativne razsežnosti tiče, lahko povem, da Frontex in njegove operacije delajo razliko na terenu. Naprimer, imamo tudi eh, podporni urad za eh, azil. Tega pred desetimi ali petnajstimi leti še ni bilo in zdaj pokrivamo eh, nova področja. Tudi agencije imajo strokovnjake in jih uporabljajo po državah članicah in na kriznih žariščih. In to je res inovativen del evropskega odziva na te probleme. E, mislim, da vse to tudi potrebuje podporo in pomoč Evropskega parlamenta. Hvala. No. Dobro, da ste se držali časa za govor. Gospod Koler. Hvala za vprašanja. Rad bi poudaril, da sem predstavljal predvsem nizozemsko situacijo. Nimam informacij o Eh, nimam torej podatkov o situacijah v drugih državah članicah. Eh, no, ali so ti ukrepi dovolj eh, odločni? Imamo veliko organov, Evropsko komisijo, Evropsko računsko sodišče. Mislim, da je odgovornost kar strogo preverjena. Standardi so visoki. Potem pa še količina virov, stališča izvajanja skladov, je ta eh, vsota nekaj, kar nam je določeno in dano in ta odločitev je bila sprejeta na drugi ravni. S to vsoto mi skušamo ustvariti čim več učinka eh, znotraj naših zmožnosti, seveda. Glede kakovosti projektov pa bi rad povdaril, da smo šele začeli s projekti Anifa. Ti morajo šele začeti potekati in zdi se mi, da so pomembni tudi obiski za nadzor, ki bodo potekali vsako leto. Eh, odbor za nadzor eh, izvaja vsakoletno oceno, to je tudi pomemben instrument. Glede eh, sklada Solid pa lahko povem, da komisija izvaja oceno oziroma jo bo izvedla oceno delovanja sklada za, oziroma programa za zadnja tri leta. Dobro, naslednji govorec. No, se bom kar takoj lotil odgovorov na vprašanja. Kar se tiče fleksibilnosti eh, nujnih ukrepov, tukaj mislim, da so nove ureditve primerne. Nujni ukrepi eh, se zdaj v poprečju sprejmejo v roku enega meseca lahko rečete, da je ta rok predolg, ampak eh, doseči moramo kompromis med tem, da smo hitri in da po drugi strani dobimo jamstvo, da bo denar primerno porabljen. Eh, poraba mora biti tudi vzdržna. Torej, zato je tudi potreben čas. Glede kakovosti projektov in pa nujnih ukrepov, pa naj povem naslednje. Rešitev bi bila, da bi države članice eh, podajale ocene, ne samo ocene, ki obstajajo znotraj okvira programa, ampak eh, bi države članice morale tudi same imeti pobude, da izvedejo take ocene, naprimer ocene podizvajalcev eh, ali pa delovanja akterjev oziroma vseh, ki pri tem pomagajo. Taka profesionalna ocena bi bila zelo koristna. Kar se tiče medicinske pomoči, pa lahko iz bolgarskih izkušenj povem, da za tisoč prosilcev za azil ali migrantov, kolikor sem razpravljal z zdravniki in sestrami, eh, kaže, da bi en zdravnik in tri medicinske sestre bili dovolj da zagotovijo 24-urno eh, prisotnost na dan v enem centru. Na ta način lahko proporcionalno izračunamo, koliko eh, zdravnikov in sester bi bilo potrebnih. V vsakem centru bi bil potreben tudi vse čas eh, en psiholog, torej 24 ur na dan. Vsak center potrebuje prisotnost psihologa. Te rešitve pa so zelo odvisne od ureditev, ki jih eh, eh, naredijo centri z lokalnimi bolnicami, zdravniki, eh, odvisno je to od dogovorov z oblastmi in tako naprej. Na vsaki lokaciji, kjer obstaja tak eh, spremni center, pride do lokalnega dogovora z zdravniki, zasebnimi zdravniki in klinikami. In, eh, na ta način skušajo eh, zapolniti vrzeli, ki obstajajo pri osebju. Torej, en psiholog, en zdravnik in tri medicinske sestre, to bi bil eh, nekakšen minimum. Hvala, gospod Barbatej. Hvala vsem, da ste prišli in nam povedali svoje mnenje. Pomembno je bilo to, kar smo slišali danes zjutraj na tej seji. Zdaj pa bomo šli na naslednjo točko na dnevnem redu, to je glasovanje. Glasovanje se bo zdaj vsak čas začelo. Še enkrat najlepša hvala vsem.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

dear colleagues, may I ask you to take your seat? Dragi kolegi, prosim, zasedite svoja mesta. We, please, we have a whole book to vote today, so. Celo knjigo imamo pred seboj, o kateri moramo glasovati. Tako da bolje, da čim prej začnemo. Zelo računam na vašo podporo in sodelovanje, kajti tale kup za glasovanje je res eh, zelo velik. Najprej moramo pa glasovati o agenciji FRA, torej agenciji za temeljne pravice, o kandidatih za direktorja te agencije. V četrtek smo imeli zaslišanja treh kandidatov za mesto direktorja te agencije gospod Oflerti, gospa van der Laan in gospod Brans Keris so kandidati. Eh, svet in parlament morata podati svoje mnenje in eh, določiti tudi, tudi preferenčni vrstni red eh, teh kandidatov. Zato bomo zdaj z glasovanjem vzpostavili ta preferenčni vrstni red. Glasovanje bo potekalo na naslednji način. Glasovali bomo elektronsko in tajno. Torej, vsi potrebujete svoje glasovalne kartice. Jih imate? Dobro. Določili bomo preferenčni vrstni red za mesto direktorja. Rezultat bomo poslali upravnemu odboru agencije in ta se bo potem odločil o imenovanju. Glasovati bomo morali o vsakem kandidatu posebej samo pozitivni glasovi bodo šteli, to je zelo pomembno, lahko pa glasujete za več kot enega kandidata. Glasovali bomo o vsakem posebej, šteli bodo samo glasovi za, lahko pa glasujete za več kot enega kandidata. Potem bomo vzpostavili preferenčni seznam teh kandidatov glede na število pozitivnih glasov, ki jih bodo prejeli. Po vsakem imenu, o katerem bomo glasovali, bomo ponovno odprli glasovanje in rezultat eh, bo jasen šele na koncu, ko bodo izvedena vsa tri glasovanja. Glasovali bomo v istem vrstnem redu, eh, kot so potekala zaslišanja prejšnji teden. Najprej o gospodu Flertiju, potem gospa Van der Laan in na zadnje gospod Keris in potem bom napovedala preferenčni vrstni red na koncu bo ta vrstni red vzpostavljen in predsednik eh, našega odbora bo to poslal upravnemu odboru agencije. Bomo kar začeli z glasovanjem. Glasovanje je tajno, kot sem povedala. Najprej pa bomo glasovali o gospodu Oflertiju. Glasujemo. Gospod Oflertij. konec glasovanja v redu konec glasovanja zdaj bomo glasovali o gospe van der lan glasujemo konec glasovanja dobro Zdaj pa še tretji kandidat, gospod Brant Skeli, zglasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zdaj pa potrebujemo kakšne pol minute, da postavimo ta vrstni red in vam ga tudi povemo. Počakajte minutko potem pa bom napovedala, kakšen je naš preferenčni vrstni red in kakšni so rezultati. Item on the agenda. So, Mrs. Van der Laan, 32. Gospa Van der Laan, 32 pozitivnih glasov, gospod O'Flaherty, 30 pozitivnih glasov in gospod Brans Keris, oziroma gospa Brans Keris, 9 glasov van der Lan, O'Flaherty in gospa Branskeris. Devet glasov. Hvala, kolegi. Zdaj pa bomo glasovali o poročilu o situaciji temeljnih pravic v Evropski uniji. Gospod Ferrara, poročevalko sprašujem, če želi še spregovoriti pred glasovanjem. Če ne, potem bomo kar začeli. Eh. hvala zelo na kratko rada bi se zahvalila prav vsem vsem poročevalcem v senci za njihovo delo poročilo je zelo kompleksno pokriva eh, različna področja zelo veliko takih področij je in mislim da nam je uspelo eh, skupaj Eh, dobro delati in eh, pripraviti dober rezultat. Hvala, gospa Ferrara. Najprej moram napovedati nekaj popravkov v zvezi s tem seznamom za glasovanje. Eh, teh popravkov še ni. Če bo sprejet amandma 438, potem postanejo brezpredmetni od 438 do 445. 749 do 759 tudi postanejo brezpredmetni, če je sprejet en predhodni amandma. Če je sprejet 764, eh, potem 765 do 770 eh, eh, postanejo brezpredmetni. 774 do 781 postanejo tudi brezpredmetni, če je en predtem sprejet če je sprejet 784, potem od 785 do 793 postanejo brezpredmetni. Računam na sekretarjat, da bo to pravočasno nakazal. Predlagam, da eh, glasujemo elektronsko o vsakem predlogu spremembe, eh, zato da bomo časovno učinkovitejši. To se je že večkrat izkazalo za boljšo rešitev. Najprej kompromisni predlog 1 glasujemo konec glasovanja sprejeto zdaj gremo na predlog spremembe 173 glasujemo the vote is closed konec glasovanja sprejeto 174 glasujemo konec glasovanja zavrnjeno kompromis dve glasujemo konec glasovanja sprejeto sto devetinsedemdeset glasujemo Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o kompromisu številka 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 206. Ne, o tem ne glasujemo, ker je jezikovne narave. Zdaj pa drugi del amandmaja 229. Eh, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 230. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj smo pri kompromisu 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 243. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj glasujemo o predlogu spremembe 210. Glasujemo. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Ga niste našli še enkrat. 210. Gospa Vosenberg. Ste ga našli? Še vedno je glasovanje odprto lahko zdaj končamo z glasovanjem. Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. Uh, it's uh, adopted. Then we go to amend. 273. Predsedujoča se popravlja. Najprej moramo glasovati o 272. predlogu. Kdo je za? Oziroma glasujemo elektronsko. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa 273. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 274. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 275. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 276. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 278 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 281 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj smo pri sedmem kompromisu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 334. Glasujemo. 334. Predlog spremembe 334 ste ga našli.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 Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 335. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 351. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11. Glasujemo. prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro, še nekaj. Prvi del predloga spremembe 356 ni vključen v kompromis, tako da moramo glasovati o prvem delu tega predloga spremembe gospe Veržija. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa smo pri predlogu spremembe 285. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 287. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 360. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 367 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 93. Predlog spremembe 393. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis petnajst glasujemo konec glasovanja prosim glasujte kolegi konec glasovanja sprejet tristo štiriindvajset glasujemo Konec glasovanja. Zavrnjen. 323. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 340. Glasujemo. Konec glasovanja. Wow. Zavrnjen. Predlog spremembe 419. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 363. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 369. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 369 kompromis 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 24. Glasujemo. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 436. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 451. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Naslednji je predlog spremembe 348. 348, torej glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 500. Glasujemo. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 347. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe je 509. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 510. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog sprejembe 511. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred predlog spremembe 508. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 20. Glasujemo. Prosim, glasujte, kolegi. Konec glasovanja. Sprejet. 520. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 524. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 526. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 527. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 528. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 532. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 533. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 476. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 550. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 551. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 559. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 560. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 562. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 564. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 801. Predlog srednjega 801. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog srednjega 805. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 806. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 579. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 581. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 582. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 585. Glasku, glasujemo. Prosim, glasujte, kolegi in kolegice. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe je 600. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 603. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 605. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 606. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 608. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 612. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 37. Glasujemo. Sedemintrideset, torej glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 625. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 630. Glasujemo. Ne, se upravičujem, ta je brezpredmeten. 626 glasujemo o 626. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 628. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 648. Glasujemo. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog srembe 681. Glasujemo. Ste ga našli? Prav. Konec glasovanja. Sprejet. 683. Glasujemo. Ne, se upravičujem. To je sedaj vključeno v kompromis, kar pomeni, da ni treba glasovati o tem. To že najdemo v kompromisu številka 27, kar pomeni, da je naslednji 687. Glasujemo. 683. Konec glasovanja. Zavrnjen. 691. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 694. Glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejembe 713. Glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejetje. 714. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 715. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 720. Glasujemo. Konec glasovanja. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Spred. Naslednji je 684. Glasujemo. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Spred. 721. Ne, ta dva sta brezpredmetna, tako da se bomo takoj lotili kompromisa 29. Tako je. Glasujemo o kompromisu 29. Konec glasovanja. Spred. Predlog spremembe 729. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 730. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 731. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred 732. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred 733. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 740. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 489. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 495. Glasujemo. 495. konec glasovanja. Sprejet 496. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 10. Glasujemo. Glasujemo o kompromisu 10. Prosim, glasujte. konec glasovanja, sprejet. Kompromis 30. Na tem mestu bomo morali glasovati eh, po delih, zato je zaprosila skupina eh, Guje. Najprej prvi del, razen besede sam, glasujemo v prvem delu. Konec glasovanja. Sprejet, sedaj pa drugi del, izraz sem. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis 31. Tudi tukaj imamo glasovanje v dveh delih. Prvi del, celotno besedilo, razen izraza sam. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Drugi del, izraz sam tako kot prej. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis 33. Glasujemo. 33. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 34. Glasujemo. Glasujemo o kompromisu številka 34. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 35. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog sprejembe 835. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog sprejembe 844. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 848. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 377. Glasujemo. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. predlog spremembe 483. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog spremembe 800. 71. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 872. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 874. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 860. Ne, se upravičujem. Kompromis 41. Glasujemo o kompromisu 41. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 854. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 42. Glasujemo. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 889. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 821. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 734. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 908. Glasujemo. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejem je 379. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa navedbe. če se strinjate, bi lahko pri prilogi spremembe 1, 5, 7 do 46, 48 do 51, 53 do 71 glasovali torej skupaj. Glasujemo o tem svežnju, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeti so priloga spremembe 2 in 3 sta enaka, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena sta. Predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Prenos spremembe 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Prenos spremembe 47. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Prenos spremembe 52. Glasujemo glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Uvodne izjave. Prerasorembe 72. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Prerasorembe 73. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Z razliko enega glasu. Sprejet. Preglasujem B74. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 43. Glasujemo o kompromisu 43. konec glasovanja. Sprejet. Predlog srembe 82. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog srembe 83. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujem je 84. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 85. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. 86. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 87. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 88. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. 89. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 90. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 92. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Prvo srembe 93. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 95. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Prav, eh, oziroma kompromis 44. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejembe 105. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 106. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 107. Preglasujem 107. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejetje. Kompromis 45. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 119. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. 120. Glasujemo. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. 121. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 125. Preglasujemo 125, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 124. 124, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 123. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 127. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. 128. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 129. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 130. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 131. Glasujemo. Konec glasovanja. Sto dvaintrideset. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 46. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 47. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet je. Naslednji je predlog spremembe 140. 140 glasujemo. Konec glasovanja sprejet. 141. Glasujemo. Prosim, glasujte, kolegi, do hitreje. Konec glasovanja. Sprejetje. Sto devetintrideset, ne, ta je brezpredmeten. Naslednji je sto dvainštirideset, se upravičujem, kolegi in kolegice. Sto dvainštirideset, glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Kompromis 48. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 147. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 148. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 149. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 150. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 151. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 152. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 153. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 154. Ne, ne, ne bomo glasovali v svežnju. Ne. Ne, imamo različne glasovalne sezname, kolegi in kolegice. Prosim, glasujte. 154. O tem glasujemo. Prosim, pritisnite ta gumb. Konec glasovanja. Sprejet. 155. Glasujemo lahko sem hitrejša, ampak to pomeni, da vaši glasovi ne bodo eh, šteli, ker so prepozno, prepozni. Konec glasovanta, glasovanje zavrnjen. Se upravičujem, sprejet. Se upravičujem. 156. Da, to sem rekla. 156. Konec glasovanja. Sprejet. 157. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 158. Glasujemo. Konec glasovanja. No, ampak večina kolegov ne glasuje dovolj hitro. Sprejet je. 159. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujem ve 160. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 161. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 162. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 163. Glasujemo. 163 torej. Konec glasovanja. Sprejet. 164. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujem je 165. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Sedaj pa mnenje odbora AFKO. Večina odstavkov je že pokriti, tako da o teh ne bomo glasovali. Glasovali pa bomo o enajstem odstavku. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Dvanajsti odstavek. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Naslednje mnenje je mnenje odbora FEM. Prvi del vodni izjavi sta že vključeni, vodna izjava C, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta vodna izjava D, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Vodna izjava je pokrita, vodna izjava F. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Vodna izjava G. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Vodna izjava H. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. Se pravičujemo, bi lahko glasovali o tem z dvigom rok na mesto elektronsko? No, ampak če moramo šteti, bo eh, zadeva precej eh, teža. Za enkrat eh, smo bili precej hitri. Ne vem, kako bi šlo brez elektronskega sistema do sedaj. Samo predlagano, da kar nadaljujemo. Vodna izjava I. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. Uvodna izjava L. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeta. Uvodna izjava O. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeta. Odstavek številka 3. Glasujemo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 Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 22. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Odstavek 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet odstavek 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Mnenje odbora 5. Uvodna izjava C. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. Uvodna izjava E. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Uvodna izjava F. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Uvodna izjava H. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Uvodna izjava J. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Uvodna izjava M. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Uvodna izjava N. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Odstavek 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet odstavek 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet šestindvajset glasujemo konec glasovanja sprejet sedemindvajset glasujemo konec glasovanja sprejet devetindvajset konec glasovanja zavrnjen. 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa še je končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 32 glasov za, 25 glasov proti in en vzdržan glas. Čestitke poročevalki. Najlepša hvala, kolegi in kolegice, za vaše razumevanje in za sodelovanje. Se vidimo popovdan.